Okay, wir fahren kurz das. So now we will start. Sedaj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer čas za vprašanje komisiji. Začeli bomo z komisarjem Špidlom prvo vprašanje je pripravila gospa Kraca in sicer udeležba žensk na odgovornih položajih v trgu dela. Gospa Kraca in komisar sta tukaj, zato komisarja prosim, da spregovori. Počet žen, které se podílejí na rozhodování, se sice během posledních několika let. Število žensk, ki so vključene v proces odločenja je sicer nekoliko poraslo, ampak na političnem in gospodarskem področju imajo te položaje še vedno dominantno v rokah moški. E, tu gre za stereotipe, ki jih imamo o vlogah moških in žensk in gre tudi za probleme zagotavljanja eh, ravnovesja med delovnimi in družinskimi obveznostmi. In to je velika ovira in to ovira eh, ženske eh, da bi se bolj uveljavile na odgovornih in vodilnih položajih. V preteklih desetih letih eh, je bilo vedno več eh, vključevanja žensk, kljub temu pa njihovo število še vedno ni zadostno. Zelo eh, nezadovoljivo je tudi zastopstvo žensk na vodilnih pozicijah v gospodarstvu, v privatnem sektorju je med desetimi člani uprav eh, devet moških in samo tri odstotke družb ima eh, na najvišjih položajih žensko. Eh, komisija se izjemno zauzema za to, da bi bile ženske na teh položajih bolj zastopane in to tudi z analiziranjem in primerjavo podatkov, z podpiranjem mrež med udeleženimi in z izmenjavo izkušenj eh, in dobrih praks na evropski ravni. Eh, evropska mreža za podporo eh, ženskam na vodilnih požicijah Eh, ki jo je uvedla komisija leta 2008, je eh, podpirala te ukrepe. Cilj teh ukrepov je podpirati partnerstva eh, v okviru mreže sodelovanja žensk, vključevanja žensk in zauzemanje za to, da bi ženske lahko bile na najvišjih položajih. Ženske potrebujejo podboro za to, da se lahko posmnejo na te položaje. Zlasti želimo podpirati ženske, ki imajo interes, eh, da se povspnejo na te najvišje položaje. Mi želimo organizirati različne informativne prireditve na privatnem sektorju in tudi različne ukrepe izobraževanja. Vprašanja kvot žensk v upravnih eh, organih so tudi predmet naših razprav. V tem smislu je izjemno pomembno eh, proučevati norveške izkušnje, eh, kjer so se tega vprašanja lotili zelo radikalno in ga tudi rešili. Eh, ampak vse je v rokah posameznih držav članic, da se ukvarjajo s temi vprašanji. Člen 141. četrti odstavek pogodbe o ES omogoča, da države članice spremejo pozitivne ukrepe. Vendar pa Evropsko sodišče te možnosti eh, interpretira restriktivno in eh, zahteva, eh, da se vsak primer obravnava individualno. Komisija želi v prvem polletju leta 2010 predložiti nov strateški načrt za enakopravnost žensk in moških. Eh, to naj bi odražalo tudi rezultate eh, obstoječega načrta za obdobje 2006 do 2010. Eh, Podpora večje udeležbe ženskam na vodilnih položajih naj bi bila ena izmed prioritet komisije. In ena zadnja želi komisija na začetku naslednjega leta predložiti novo strategijo za rast in zaposlovanje. Eh, vprašanje gender mainstreaminga naj bi eh, bilo osrednji element eh, te nove strategije. Vendar pa ne gre samo za politično vprašanje, za vprašanje demokracije in etičnega ravnanja, gre za načelno ekonomsko vprašanje. Če ta družba ne bo optimalno izkoristila vseh svojih talentov, nima nikakršnih možnosti, zato da eh, bi se učinkovito razvijala v prihodne. Zato moramo, gospe in gospodje, povedati, da eh, je enakopravno ženski in eh, za njihovo zastopstvo na vodilnih položajih dejansko sestavni del konkurenčnosti Evrope kot take. Hvala, gospa Kraca. Gospod Komisar, besrečna hvala za vaš odgovor. Pravzaprav je bilo moje vprašanje veliko bolj konkretno. Šlo je za to, eh, ali se bodo predelali cilji eh, Lizbone in tudi smernice. Ali boste vi kot komisija predlagali konkretne ukrepe za to, da bi tu odpravili pomankljivosti, kar eh, zadeva zastopstvo žensk na ekonomsko odgovornih položajih ali bo dejansko prišlo do oblikovanja kakršnikoli smernic. In potem ste omenili tudi nekaj eh, v tem smislu, eh, kako to postaviti v odnos. Ali je to dejansko nekaj, eh, kar nam lahko uliva pogum, v kateri smeri boste šli kot komisija. Hvala. Za dopolnjujci. Gospod komisar, prosim. Hvala za to dodatno vprašanje. Svoje mnenje sem jasno povedal, vendar pa mislim, da moram biti očitno še bolj jasen. E, komisija e, smatra enakopravnost možnosti za pomemben sestavni del konkurenčnosti, ne glede na moralne zaveze, ki so povezane s tem. Zato lahko rečem, da bo ta enakopravnost v naslednjih strategijah našla svoje mesto. Prav tako bomo predlagali, da naj bodoči dokumenti vsebujejo ustrezne ukrepe, ki so lahko koristni v tej smeri. V okviru, torej moramo pa spoštovati Evropsko pogodbo, kot že rečeno, vendar pa jo želimo polno izkoristiti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zelo lepo je zvenelo to, kar ste povedali, ampak vedno moramo gledati naslednje. Če delujemo eh, kot eh, politiki, moramo seveda bedeti nad tem, kaj se bo izcimilo iz tega, kar smo rekli. Eh, V preteklih petih letih eh, sem vedno znova doživljal, da sem lahko sodeloval eh, z moškimi komisarji. Eh, kako to, da komisija ni enakomerno zasedena in ali bi morda v prihodne to lahko bilo tako? Ali ne bi bilo dobro, da ste sami za skled, kajti potem bi lahko zveneli veliko bolj verodostojno? Hvala, gospod komisar. Mnenja sem da je dobro podariti, eh, da ima ta komisija največje število eh, žensk, ki so kdajkoli sestavljale komisijo. In moje kolegice eh, vodijo zelo pomembne resorje, o tem sploh ni nikakršnega dvoma naprimer, če omenim eh, grško komisarko in seveda so tu še druge. Skratka, delež eh, žensk je kar znaten. Gledano z tega zornega kota je komisija lahko za zgled. Odločitev o komisarju pa je seveda prepuščena državam članicam. In če neka nacionalna država nima kandidatke, eh, potem se to odraža v sestavi komisije. Eh, kar zadeva države članice, veste, eh, da komisija namerava izboljšati situacijo. Mi smo še zelo daleč oddaljeni od tega, da bi imeli enako zastopstvo med moškimi in ženskami. In če primerjate številke, ki smo jih imeli na začetku in ki jih imamo danes, eh, potem lahko rečem, da smo že napravili korak naprej. Ampak imate prav, še daleč smo oddaljeni od stanja, ki ga lahko smatramo za zadovoljivo. Gospod McGuinness. Hvala. Čudi me, ta razgovor, ki ga imamo pravzaprav vsako leto. In čudi me, da je treba spremeniti politiko, če želimo, da bo več žensk vključenih v komisijo, svet in parlament. In zdi se mi, da se politika ne želi spremeniti. Način funkcioniranja v parlamentu ne ustreza staršem, ki imajo otroke. Naj bodo to ženske ali moški. Vsak se more odločiti. Sama sem se odločila imeti kariero, nekdo pa se odloči biti doma, zato moramo biti pri svojih razpravah, biti praktični. Hvala. Pan komisar. Gospod komisar. Ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje celá... Že uvodoma jsem upozoril na to, Eh, da obstaja cela vrsta situacij, ki so bodi si ugodne ali neugodne. Očitno je, eh, da mora načelno odločitev sprejeti vsak človek za sebe. Kljub temu pa je očitno, da določene inštitucije zasledujejo določene eh, politike, da imajo pač ljudje več možnosti za odločanje oziroma izbiro. na stvari gledam tako, da moramo dejansko storiti vse, kar je v naši moči za zagotovitev enakih možnosti. V tem trenutku ne drži, da so možnosti izbire za moške in ženske primerljive. Žal imamo še vedno neugodnejše pozicije za ženske. In to se vidi tudi iz tega, da žensk ne najdemo tako pogosto na tistih položajih, kjer se sprejmajo pomembne politične ali ekonomske odločitve. Hvala, gospod komisar. Imamo vprašanje Jackie Enin. To vprašanje moramo preložiti. Eh, ker spraševalca ni tukaj, tudi Cecilije Wikström ni v dvorani. Zahvaljujem se gospodu komisarju Špidli, da si je vzel čas in odgovarjal na ta vprašanja. Vidim, da komisar Orban že prihaja. Prosim, da sede. Hvala.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 Sunt comisar odgovoren za decizičnost. Um, în conformitate cu articolul 100... U skladu z členom 149 pogodbe o EU je vsebina izobraževanja in izobraževalnih sistemov v izključni pristojnosti držav članic kakor je navedeno v zgoraj navedenem členu, Evropska unija še naprej razvija kakovostno izobraževanje, tako da spodbuja sodelovanje med državami članicami. Če je potrebno, pa tudi s podporo ukrepov na tem področju. Po drugi strani pa komisija meni, da je izbira jezikov ki se poučujejo v šolah v državah članicah, da bi pri tem morali upoštevati geografski položaj in tudi prisotnost nacionalnih manjšin. To je bilo povdarjeno tudi v sporočilu iz septembra 2008 z naslovom Večjezičnost, prednost Evropi in skupna zaveza. tam je omenjeno dejstvo, da si moramo še vedno prizadevati za to, da bi povečali število jezikov, ki se poučujejo. Še posebej, kar zadeva možnost učenja drugega tujega jezika, pri čemer bi upoštevali lokalne okoliščine. V različnih državah članicah so naprimer na voljo različne možnosti za širitev teh možnosti poučevanja jezikov. Evropska komisija predlaga komunikacijo med ponudniki izobraževanja in šolami. To bi naprimer podpiral program Comenius Regio. Sodelovali bi tudi z partnerji na lokalni ravni in tudi dejavnosti povezovanja z drugimi državami. Programi EU, izobraževanje EU in usposabljanje v EU, ti programi podpirajo učenje vseh jezikov, ki se govorijo v Evropski uniji, vključno z jeziki manjšin. To podpira tudi mobilnost mladih onkraj meja, zato da bi se lahko naučili novega jezika. Evropsko teritorijalno sodelovanje, program za čezmejno sodelovanje, vse to lahko podpira dejavnosti za usposabljanje mladih in za krepitev socialnega vključevanja, tudi s pomočjo jezika. Naprimer, različni programi, ki jih podpirajo čezmejni programi med Francijo in Veliko Britanijo za obdobje 2007 do 2013. V okviru tega programa naj bi ustvarili čezmejno mrežo šol z namenom, da bi se lahko učili jezikov in zagotavljali informacije o poslovnem svetu. Stroški znašajo 2,2 milijardi evrov, pri tem pa sodelujejo partnerje na obeh straneh, torej v Franciji in v Veliki Britaniji. Naslednji primer je projekt iz drugega dela Evrope. Ta projekt se izvaja v treh čezmenih programih, kjer je vključen Dunaj. Avstrija Češka, Avstrija Slovaška in Avstrija Mačarska. Projekt je namenjen temu, da bi mlade pripravili za čezmejne dejavnosti v srednjeevropskem prostoru, zlasti s tem, da bi zagotavljali izobraževanje in mladim pomagali do veščin na, pod, na področju jezikov in znanja celotni stroški projekta znašajo 791 tisoč evrov. Er Sprašujem gospoda Poslta, če ima še kakšno dodatno vprašanje. E, ste zelo dober primer za večje žičnost, e, gospod predsedujoči. Sprašujem komisarja, Eh, glede projekta, ki ga je omenil med Avstrijo, Mačarsko, Češko in Slovaško. Ali si lahko predstavlja tak projekt tudi med eh, Mačarsko in Slovaško? Politično bi bilo to prav gotovo zelo koristno. Eh, drugo vprašanje. Mnenja sem, da bi dejansko v obmejnem področju morali govoriti več jezikov. Te jezike pa naj ne bi poučevali samo na šolah, ampak naprimer tudi v vrtcih. Eh, ali želite spodbujati tudi učenje teh jezikov v vrtcih, pa tudi izobraževanje odraslih? Eh, da ima tudi starejša generacija več možnosti, da se v obmenem področju nauči jezika sosedov. Hvala za vaše dodatno vprašanje, gospod komisar mulumesc pentru întrebările suplimentare în ceea ce privete Hvala lepa za dopolnilna vprašanja. Kar zadeva prvo vprašanje. Predstavljamo si lahko projekt med Mačarsko in Slovaško. Ta projekt, če bo predstavljen Evropski komisiji, smo ga seveda zelo pripravljeni preučiti, zato da bi prispevali k temu, da bi našli rešitve, ki ustrezajo obema državama, kar zadeva drugi del vašega vprašanja. Najprej želim povdariti naslednje. Septembra smo sprožili pobudo povezano z zgodnjem poučevanjem tujih jezikov. To je pobuda, ki bo tekla nekaj let in rezu zgodnji rezultati kažejo na uspeh te pobude. Izvajamo tudi kampanjo v državah članicah, v kateri starše otrok starih med 2 in 6 let spodbujamo, da bi jih tudi sami podpirali pri učenju novih jezikov, kar zadeva vse življensko učenje. To je glavni namen politike, ki jo spodbujamo. Imamo veliko število projektov, ki so namenjeni natančno temu učenju tujih jezikov in pridobivanju medkulturnih spretnosti za ljudi, ki so zunaj izobraževalnih sistemov. To vključuje tudi ljudi v poklicnih institucijah. Tudi prikrajšane ljudi ali upokojene ljudi ali brezposelne. In to se ne odraža le v načinu financiranja teh projektov, ampak je to navedeno tudi v strategiji, ki jo je Evropska komisija sprejela leta 2008. Vsi državljani EU, ne nujno mladi, bi morali imeti sredstva in možnosti, da se naučijo vsaj dveh tujih jezikov. Hvala. Sposemke. Chciałem bardzo podziękować panu za informację. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala komisarju za te zanimive informacije. Ampak pri odgovoru na vprašanje se je komisar posvetil šolam. Ampak obstajajo tudi klubi v obmejnih mestih. In tudi univerze, naprimer univerza na polsko-nemški meji. Komisar, sprašujem se, ali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 lahko univerze predložijo projekte, ki ustrezajo zahtevam vseživljenskega učenja in ki izpolnjujejo pogoje programa 2007 do 2014, v tem primeru je komisija pripravljena financirati te projekte. Veliko je že projektov, ki jih financira Evropska komisija in pri tem je veliko partnerjev univerz z vse Evropske unije. Zato je moj odgovor prav gotovo da. Pomembna je kakovost projekta, ki jih predložijo različni predstavniki. Hvala. Bitte. Hvala, gospod Rubik. Ja, danke, Herr Vorsitz. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Moje vprašanje gre v naslednji smeri. Imamo zelo veliko programov Erasmus za študente, za mlade podjetnike in zdaj je to novo tudi za novinarje. Ali menite, da bi tudi program Erasmus lahko uporabili za to, da bi izboljšali komunikacijo v obmejnih regijah in ki bi vi tu videli težišče? Uh, răspunsul este categoric da. Odgovor je da. Prav gotovo da. Kar zadeva Erasmus. Pred približno 20 leti tega programa niso obravnavali pozitivno različni akterje v Evropski uniji, ampak sedaj je to eden najbolj uspešnih programov v Evropski uniji. na podlagi velikega števila obiskov, ki sem jih imel ne samo v glavnih mestih držav članic, ampak tudi v različnih regijah Evropske unije, sem lahko opazil pozitiven vpliv tega programa. Nekdo je omenjal tudi problem univerz na polskem in v Nemčiji. Spomnim se, da ko sem obiskal Varšavsko univerzo, sem se lahko na lasne oči prepričal, da je tam veliko število nemških študentov, ki so bili na polskem, tam so bili s pomočjo programa Erasmus in spoznavali so polski jezik in kulturo. Torej, pridobivali so tako imenovano medkulturno znanje. To dokazuje, kako učinkoviti smo. In da sklenem odgovor, vas opominjam še na to, da je gospod Barozo, predsednik komisije, omenil, da bi v naslednjem obdobju spodbujali pobude, ki so namenjene usklajevanju mobilnosti mladih in sicer z namenom, da bi izboljšali te spretnosti, ki so vedno bolj pomembne. Hvala. Hvala, gospod komisar Orban, za vaš čas, prisotnost in odgovore. Sedaj pa prosim gospoda Kalasa, da zasede svoje mesto. Máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaus. No, še naslednje vprašanje je postavil gospod Nikolaus Huntis. Tema pa je nezainteresiranost komisije za preiskavo škandala Siemens. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Komisija prav gotovo zelo pozorno spremlja vse primere korupcije v Evropi, ampak povedati moram, da smo v zvezi s podjetjem Siemens ugotovili, da je število zadev, ki se posredno ali neposredno navezujejo na Siemens, precej omejeno. Tukaj so vključene tudi evropska sredstva. Sledili smo štirim zadevam in primer, ki ga Olaf preučuje v zvezi z zunanjo pomočjo, to je na sodiščih v Nemčiji. In Olaf tesno spremlja postopke v tej državi. Drugi primer Olaf v zvezi z projekti, ki jih financiranja Evropska investicijska banka, to je prav tako v preiskavi in to zadeva postopke javne nabave. In tretjič, projekti, ki jih financira Evropska investicijska banka in ki zadevajo postopke javnih naročil, to preučuje Olaf, zato da bi ugotovili, ali obstaja zadosten sum goljufije ali dejavnosti, ki škodijo interesom EU. Na podlagi ocene se bo Olaf odločil, ali je treba odpreti primer. In še zadnji primer. Najvišje špansko sodišče je izdalo sodbo 4. novembra 2008 in sicer v zvezi z strukturnimi skladi, kjer je bil na začetku vključen tudi Siemens. To so preiskovali nacionalne oblasti v sredi 90-ih let prejšnjega stoletja in na podlagi procesov je tam sodeloval tudi Olaf. Ta sodba je več oseb obsodila na zaporne kazni in denarne kazni. Vendar v tem primeru je bil Siemens oproščen vsaj na podlagi sodbe sodišča v Madridu, ki je bil, bila podana 22. junija leta 2006. Splošnja podoba, kakor z vsemi podobnimi primeri, je, da Olaf ni agencija, ki ni organ pregona, ampak sledi vsem primerom, kjer se porabljajo sredstva EU. ali v primerih, kjer potekajo preiskave. To je splošna podoba in Olaf tukaj sodeluje na mednarodni ravni z vsemi mednarodnimi institucijami, zato da bi se borili proti zlorabi denarja, ki je na voljo za humanitarno pomoč in druge projekte. Kar zadeva specifične podrobnosti, če gospod Huntis ima v posesti dokazen material, ki bi lahko Olafu pomagal, potem ga seveda prosim, da predloži ta material, zato da lahko sprejmemo sklep v skladu s svojim mandatom. Hvala. Hvala, komisar, gospod Huntis. Kje je Petrope? Tam gospod predsedajoči, gospod komisar. E, v Grči imamo glede tega škandala tisti občitek, ki ga je posredoval tudi tisk. To je največji škandal v povojni Grči in to je dejansko zelo globok škandal. E, ustavno sodišče v Nemčiji je izdalo tudi drugo sodbo in tam je bilo govora o tem, da je e, nekdani direktor Siemensa Helasa Eh, bil obsojen, vendar ga, pa ga ni mogoče izročiti. Eh, to dejansko kaže na to, kako močno se ta škandal občuti v Grčiji. Dejansko imamo vključene državne uradnike, ki so bili podkupljeni in eh, Siemens je potem z črnimi fondi podkupoval te uradnike, da je dobival naročila. Vemo, da so to eh, primeri projektov, ki so bili tudi sofinancirani in sedaj imamo z vaše strani ponovno spet eh, enak odgovor. Eh, tu smo nekako v temi. Vprašanja, odgovori, vedno naj bi mi dostavili nek material, skratka potrebujemo konkretne odgovore. Eh, gospod komisar, dolžni ste, da zavarujete denar davkoplačevalcev. Kaj bo komisija storila za to, da bi take ljudi spravila pred sodišče? Torej ljudi, ki so zelo jasno kršili zakone skupnosti glede javnih naročil. Yes. Hvala, komisar, kaj boste storili? Era of responsibility. Da, sam sem odgovoren za proračunsko razrešnico in kmalo se bom pojavil tukaj v parlamentu in v odboru za proračun, da razložim, kaj sem storil za to, da bi zavaro, zaščitil državljane in zagotovil ustrezno porabo evropskih sredstev. To so zelo pomembne teme in še enkrat, če imate kakšna dejstva, kjer je prišlo do zlorab sredstev v okviru sofinanciranja, bomo zelo veseli, če te dokaze predložite in generalni direktorat regijo in tudi drugi oddelki bi bili zelo hvaležni, če bi te podatke predložili. Zagotavljam vam, da bomo te podatke preučili zelo resno. Kar pa zadeva izročitev enega državljana iz ene države članice v drugo, to je zadeva, ki je v pristojnosti držav članic. In Olaf in generalni direktorat v moje pristojnosti ne moreta storiti nič, da bi spodbudila rešitev oziroma izročitev zadevnih oseb. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj pa lahko gremo naprej na naslednje vprašanje. To vprašanje je postavil gospod Mitchell in sicer v zvezi s tihotapljanjem cigaret. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala za to vprašanje. Še enkrat vas lahko opozorim na to zelo pomembno vprašanje. Zaradi tega vprašanja trpijo proračune v državah članicah in to je zadeva, kjer države članice ukrepajo, ampak to je tudi področje, kjer je sodelovanje med državami članicami nujno, nujno pomembno, ampak tu je aktiven tudi OLAF in ima pomembno ulogo pri boju proti mednarodnemu tihotapljenju cigaret. Olaf ima na voljo tudi jasno strategijo. Zato moram še enkrat reči, da Olaf pomaga in podpira policijske organe v Evropski uniji in usklajuje vse evropske operacije. Naprimer, operacija Diabolo leta 2007 je bila namenjena boju proti ponarejenemu blagu iz Kitajske, operacija Mudan leta 2008. S tem smo se borili proti tihotapljenju cigaret po pošti in enak cilj je imel tudi Diablo 2. Ta se je izvajal septembra 2009. Delili smo zaupne podatke s partnerji o pojavljajočih se grožnjah in povedati moram, da je to področje mednarodnega sodelovanja med državami članicami in OLAF dokazuje, da je to sodelovanje tudi še naprej treba izvajati. Povedati pa moram, da je prišlo do dveh pomembnih dogodkov v tem petletnem mandatu komisije in to sta bila dogodka, kjer je bil Olaf zelo pomemben. Eden od teh je dogovor Philip Morris in dogovor Japan Tobacco po letu 2007. To sta največji tobačni korporaciji in priznali sta, da je prišlo do nekih pomankljivostih v zvezi z pošteno trgovino s cigaretami. Zaradi tega so plačali občutne količine denarja za proračun EU in začeli so se tudi aktivno boriti proti tihotapljenju cigaret in treba je povedati, da to ni v njihovem interesu, tihotapljenje cigaret torej. To so dosežki in dogovor z Japan Tobacco je sedaj podpisan strani vseh držav članic. Sodelujemo še torej naprej na tem težavnem področju, ampak mislim, da se je s tema dvema pomembnima sporazuma ozračje nekoliko spremenilo in opaziti je moč občuten napredek. Primer, ki ga omenja spoštovani član in sicer, da smo pred sodišče zvlekli državljana tretje države, to je pomemben primer. To usklajuje urad na podlagi sporazuma in veliko obtožnice bilo tudi v EU, ki temeljijo na delu Olafa. To je prva tožba v tretji državi v zvezi z državljanom, ki je povezan z tihotapljenjem cigaret v EU. To dokazuje, da imamo globalno sodelovanje. Zagotovim lahko tudi druge informacije, naprimer, uradniki za povezovanje na kitajskem in tako naprej. Vsi se zanimajo za to, da bi okrepili sodelovanje na tem področju in se borili proti tih utapljanju cigaret. Gospod Mičen, hvala. Hvala tudi komisarju prišlo je do velikih težav, kar zadeva delovna mesta, ampak te zdravstvene posledice so resne. 50 odstotkov tistih, eh, ki so v St. James's Hospital na Irskem, so tisti, ki imajo eh, težave zaradi kajenja. Zato bi raz, rad vprašal, ali je to podobno tudi v drugih državah članicah. Cigarete pravzaprav negativno vplivajo na zdravje, ampak ničesar ne prispevajo k temu, da bi rešili te zadeve. 1,5 milijarde evrov, če razumem, to so številke, to je znesek zaradi nezakonite trgovine oziroma tihotapljanja in to je problem, ko govorimo o tihotapljanju cigaret. 97 odstotkov stvari ne odkrijemo. Govoriti moramo o celoviti strategiji Evropske komisije in mislim, da moramo poiskati možnosti, kako lahko recimo vključimo tudi obalno stražo, če ne bi rešili ta problem. Um, Hvala za vprašanje, gospod Mitchell. Nedavno sem obiskal državo zunaj Evropske unije, kjer kajenje ni prepovedano in takrat sem res opazil, kako velika razlika je v Evropski uniji na eni strani, kjer ni cigaretnega vonja na javnih prostorih. Vsaj to smo sedaj uveljavili, tako da mislim, da je to bistven korak naprej, če naj bi se izognili zdravstvenim tveganjem, o katerem ste govorili. Ko pa govorim o boju proti tihotapljenju cigaret, lahko povem, da smo uporabili vse organe pregona, vse agencije, ki so dejavne na tem področju. To je res bistvena prednostna naloga naše Evropske unije. Ampak še enkrat ponavljam, če naj bi zasegli tiste, ki tihotapijo cigarete, lahko povem, da je to v pristojnosti mejnih organov držav članic. Sam sem recimo nedavno obiskal pristanišče, kjer imajo sofisticirano opremo in tako pregledujejo nezakonite pošiljke, v katero so vključene seveda tudi cigarete. Ampak še enkrat ponavljam, to je pristojnosti držav članic. Mi lahko spodbudimo te procese, lahko zagotavljamo obveščevalne podatke. Potem imamo celo vrsto drugih posebnih možnosti in tako zagotavljamo pomoč državam članicam in potrudili smo se po najboljših močeh. Ampak, če ne bi zaustavili te ljudi na mejah, če bi prestregli te pošiljke, to je še enkrat ponavljam v rokah držav članic in pristojnih organov le teh. Najlepša hvala. Gospod eh, Rubih, želeli ste postaviti dodatno vprašanje, dam vam besedo. Hvala, gospod predsedojoči. Gospod komisar, ko govorimo o tihotapljenju cigaret, lahko povem, da imamo tukaj finančne tokovo, potem eh, blago in ena zadnje tudi eh, sne eh, dokumente. In tudi to je del celotne politike. Ko govorimo o finančnih tokovih, ki smo jih ugotovili, ali mislite, da tukaj potrebujemo dodatno obdavčitev, dodatne prihodke, recimo, ko govorimo o finančnih transakcijah, posebnih davkih na tem področju, tako da bomo imeli tudi možnost, da ne bi samo imeli spremne dokumente in blago, ampak da bi sledili finančnim transakcijam. Recimo, to je velik izziv, ko govorimo o Švici in mislim, da bi o tem veljalo premisliti. Hvala. Odgovor, prosim. Hvala, gospod Ribih. Pravzaprav se strinjam z vami, to je res pomembno vprašanje, ko govorimo o davčnih organih. Seveda, v Evropski uniji imamo bistveno oziroma visok razpon trošarine za cigaretne izdelke. Ampak koliko sam poznam razmere, ko sem recimo delal na sporozumu Philip Morris in Japan Tobacco, gre za dve izjemno veliki korporaciji, ki sta poglavitni proizvajalki cigaret eh, in obe korporaciji sodelujeta z nami. Tako da ne vem, kar zadeva Švico. Lahko povem, da nimamo konkretnih podatkov o tem, da bi Švica delala, delovala protipravno, kar zadeva to vprašanje na ravni Evropske unije. Države se zavedajo teh groženj. To so grožnje, ki izhajajo iz nezakonitega trgovanja s cigaretami oziroma tih otapljanja cigaret. Če pa bomo pridobili konkretne informacije, bomo stopili v stik s švicarskimi oblastmi. Hvala. Thank you, hvala. Imeli smo še eno vprašanje za vas, ampak gospoda Hansa Petra Martina ni v dvorani, tako da nimamo druge možnosti, kot da črtamo to vprašanje. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste si vzeli čas, zelo dobre odgovore ste nam posredovali. Sedaj pa gospod Ševčovič, beseda je vaša. Pitajte, pane komisarji. Izvolite imamo kar nekaj vprašanj za vas. In sicer prvo vprašanje gospe Marije Badijej Kučet. Govori o izobraževanju v novi evropski strateški politiki. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, hvala, ker ste mi zastavili to vprašanje. Je bistvenega pomena v današnjih dneh. Dovolite mi, da samo omenim eno stvar. Ko govorimo o krovni Lizbonski strategiji za rast in delovna mesta, je Evropska komisija tista, ki že kar nekaj let pravi, da moramo imeti sodobno agendo, ko govorimo o visokošolskem izobraževanju v Evropski uniji. Predvsem pa smo podarili tri konkretne ukrepe. Gre za financiranje inovacije in raziskave. Ko govorimo o učnih načrtih, o kurikulih, tukaj sledimo v veliki meri bolonskemu procesu in tukaj želimo spostaviti do leta 2010 skupni evropski visokošolski prostor. Vredno veste, da to ni pobuda Evropske komisije, ampak gre za medvladno pobudo in 46 eh, evropskih držav je tukaj upetih in Evropska komisija se zaveda pomena tega procesa in ker vemo, da moramo pravzaprav posodobiti agendo, ko govorimo o visokošolskem izobraževanju. Naj pa poudarim eh, nekaj povezanih pobud, ki so potekale v preteklih letih. Dovolite mi, da recimo rečem, da spodbujamo ta trikotnik znanja in povezovanja Evropski tehnološki inštitut. Gre za to, da priznavamo izobraževanje in usposabljanje v vseevropskem okviru, potem imamo tukaj Evropski kvalifikacijski okvir za vseživljenjsko izobraževanje, potem je tukaj tudi Evropski kreditni sistem, potem priloga k diplomi. Potem je pa tukaj tudi Evropski kreditni sistem na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Želimo poskrbeti tudi za to, da bo visokošolsko izobraževanje bolj transparentno, bolj primerljivo. In zato imamo možnost, da bi te visokošolske institucije bolje klasificirali in kategorizirali, ampak to je proces, ki šele poteka in še ni zaključen. Evropska komisija meni, da je visokošolsko izobraževanje bistvenega pomena za trg dela, tako danes kot tudi jutri. Veliko izzivov imamo in to je pomembno predvsem za mlajše generacije. Ravno zato imamo nove spretnosti za nova delovna mesta. To je ta pobuda, ki smo jo oblikovali in univerze tukaj povdarjajo možnost, da bi izmenjevali znanja in izkušnje. Gre za povezavo med poslovnim svetom na eni strani in univerzami na drugi. Ko pa govorim o skupnem visokošolskem evropskem prostoru, obstaja konsens, kar zadeva sodelujoče države. Veliko smo dosegli do sedaj in od leta 1999, kar smo ta projekt sprožili. Ampak kot sem že rekel, projekt se ne bo zaključil leta 2010, ampak nadaljeval se bo vsaj do leta 2020. Evropska komisija meni, da bolonski proces v prihodnjih letih se mora osredotočiti predvsem na to, kako spodbujati mobilnost v eh, visokošolskem izobraževanju, potem ukrepiti moramo socialno razsežnost, zagotoviti enakopravni dostop do tega izobraževanja in zagotoviti globalno razsežnost. Z drugimi besedami, sodelovanje med evropskimi univerzami oziroma visokošolskimi inštitucijami ter partner, partnerkami po vsem svetu. Hvala, gospod komisar Marija Badija. Señor presidente, señor comisario, muchas gracias. Najlepša hvala. Gospod eh, komisar, hvala, ker ste mi odgovorili na to vprašanje. Danes uh, imam že drugič veliko zadovoljstvo, ker vam lahko zastavim vprašanje in z veseljem sem prisluhnila tudi vašemu odgovoru. Seveda, strinjamo se, kar zadeva bolonski proces. Moje vprašanje pa se bolj navezuje na bližnjo prihodnost oziroma nas srednjeročno prihodnost, namreč prišlo je do gospodarske in finančne krize. In številni industrijski sektori ne bodo ustvarjali novih delovnih mest, ampak ta delovna mesta potrebujemo. Govorimo o novi gospodarski strukturi, recimo govorimo o zelenih tehnologijah ali morda tudi drugi terminologiji. Bistveno pa je, da si odgovorimo na naslednje vprašanje, kaj je z novim gospodarstvom, ki naj bi ga sedaj spodbudili, ki naj bi ga sprožili, kaj se bo zgodilo, kako se bo to pravzaprav odražalo tudi v naših načrtih za poklitno izobraževanje in za visokošolsko izobraževanje, kako bomo vključili te koncepte v ta krovni načrt. Predvsem pa je to pereč problem v tem času, ko bomo šele začeli kopenhanski proces eh, za poklicno izobraževanje. Ali bi lahko to nekoliko bolje upoštevali v svojem odgovoru? You, eh, again... Mislim, da ste še enkrat izpostavili zelo pomemben problem. Že danes zjutraj smo govorili o tem, eh, da imamo 78 milijonov eh, ljudi, ampak vprašanje je, kaj je s temi spretnostmi, ali so te uporabne ali ne. Ta časovnica do leta 2020 eh, je takšna, da bomo verjetno imeli popolnoma eh, drugačno strukturo, kar zdeva za poslovanje in te spretnosti, ki jih imamo in razvijamo sedaj. Zato se moramo pripraviti do tega časa, moramo posodobiti izobraževalni sistem in poklicne kvalifikacije moramo napredovati, tako da bomo analizirali zadeve, da bomo raziskovali in se vprašali, kaj so te nove spretnosti. Kaj so nova delovna mesta, na katera se moramo pripraviti? To velja seveda predvsem za mlade, potem pa tudi za srednjo generacijo. Ravno zato bi še naprej želeli nadgraditi te raziskave znotraj strateškega okvirja za izobraževanje in usposabljanje do leta 2020 tako da bi imeli to vzajemno učenje in sodelovanje. To je samo eden izmed okvirov in eh, še naprej bomo sodelovali z visokošolskimi ustanovami, pa tudi s poslovnim svetom. Prašali se bomo, kaj so te zahteve za prihodnost. Ko govorimo o najboljšem naboru spretnosti, ki bi jih eh, naši državljani potrebovali do leta 2020. Hvala. Hvala. Gospod Mičel, tudi vi bi želeli zastaviti vprašanje. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala tudi komisarju za odgovor. Popolnoma jasno je, da je izobraževanje veliko krat v izključni pristojnosti držav članic, ampak komisija se mora nekako usklajevati in to vlogo mora opravljati. Ko govorimo o apartheidu znotraj izobraževalnega sistema, kar nekaj ljudi eh, znotraj naše skupnosti je takšnih, da nimajo dostopa do tretje življenjske poti, recimo Dublin. Tukaj imamo 75 odstotkov recimo zapornikov v našem največjem zaporu in to so podobne skupnosti v 21. stoletju še vedno nimajo dostopa do izobraževanja. Predvidevam, da to velja za celotno Evropsko unijo. Kako bi lahko spodbujali takšne standarde, da bi zaključili s tem procesom apartheida in da bi zagotovili dostop do izobraževanja vsem skupinam in vsem kategorijam? Uh, ja, začeli ste tako, da ste zelo jasno analizirali, kdo je pravzaprav pristojen za področje izobraževanja na ravni Evropske unije. Jasno pa je tudi, da Evropska komisija podpira vsa prizadevanja ki bi pomenila, da bi dodatno vlagali v vse plasti prebivalstva, da bi zagotovili to izobraževanje in možnost izobraževanja. Samo, če bomo izboljšali raven izobraževanja, če bomo razširili možnost eh, dostopa, da bi imeli to eh, tretjo možnost izobraževanja, o kateri ste govorili tudi vi, Šele takrat eh, bomo lahko zagotovili vodilno vlogo evropskega gospodarstva in imeli bomo možnost, da bi naši prebivalci uživali visok življenjski standard. Zato mislim, da komisija in države članice morajo tesno sodelovati tudi na tem področju. Govorim o tistih pogojih, eh, ki bi pomenili tudi, da bi recimo študenti in učenci iz prikrajšanih eh, družin imeli pravičen dostop do ustanov visokošolskega izobraževanja in univerzitetnega izobraževanja. Hvala. Gospa Tikau. Thank you, Mr. Uh, president. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Devetnajst odstotkov ljudi, ki pravzaprav imajo velike težave in eh, v tem trenutku samo pet držav članic eh, je vlagalo več kot 2 eh, odstotka BDP-ja na področju inovacij in raziskav, ampak sedaj je nastopila finančna kriza in BDP držav članic in proračun skupnosti je takšen, da namenja še manj proračunskih sredstev za te projekte. Govorimo o izobraževanju in raziskavah in zato se bodo ta sredstva vredno še dodatno krčala v prihodnjih letih. Če pa naj bi Evropa ohranila vodilno vlogo na tem področju, moramo spodbujati inovacije in izobraževanje. Kakšne ukrepe pa namerava sprejeti komisija, kaj lahko naredijo tudi države članice, če ne bi zagotovili, da bi imeli minimalno raven investicij v izobraževanje in raziskave in kako to zagotoviti? Najlepša hvala za vprašanje. Popolnoma prav imate. Gre za odstotek eh, osipnikov, ki je zelo visok na ravni Evropske unije. Govorili smo že o desetodstotni ravni in rekli smo, da bi želeli doseči to raven do leta 2010. Pa polnoma jasno pa je, da tega kazalnika ne bomo mogli doseči. V tem trenutku imamo približno 15 odstotkov opis, osipnikov, ki zgodaj zapuščajo šolski sistem in to ima seveda negativne posledice na kakovost izobraževanja na celotnem področju Evropske unije. Polnoma prav imate tudi, ko ste rekli, da so razmere takšne, da nacionalne vlade imajo resne omejitve, kar zadeva sistem javnega financiranja. Poleg eh, tega morajo vlagati v druge projekte, spodbujati gospodarstvo in eh, ta strategija pomeni tudi, da bi bile javne finance še naprej vzdržne. Zato v prihodnjih letih bomo verjetno veliko govorili o proračunu. Ampak kakšne naj bi bile te prednostne naloge? Čemu naj velja poudarek? Mislim, da ste tudi že vi opazili, da kar zdeva Evropsko komisijo, vedno znova zelo jasno Govorimo in povdarjamo potrebo, da naj bi še naprej imeli zadostno raven financiranja, kar zadeva raziskave, inovacije in eh, izobraževalni sektor. Verjamemo, da bomo na ta način ohranili in izboljšali konkurenčno prednost in naše vodilno mesto. Tako se bomo bolje pripravili na prihodnost. Raziskovalci so naša prihodnost, eh, tisti, ki podarjajo visoko tehnologijo in inovacije. Zato je popolnoma jasno, da bo Evropska komisija zelo prepričljiva, ko bo o tem govorila, tako da bomo imeli dovolj finančnih sredstev za izobraževanje in s tem povezane dejavnosti in da bomo ne nazadnje vlagali tudi v raziskave in inovacije. To je bistvenega pomena, čeprav so finančni problemi res pereči v tem trenutku. Najlepša hvala drugo vprašanje za vas. Tudi gospa Tikau ga je postavila in na to vprašanje govori o lažjem stopu na trg dela za mlade. Hvala, gospod predsedojoči, spoštovana poslanka. Mislim, da sem pravzaprav v prejšnjem odgovoru uporabil številne argumente, ki se navezujejo tudi na to vprašanje ampak eh, popolnoma jasno je, da je to zelo pomembno področje. Skušal bom posredovati še dodatne informacije, ko bom odgovarjal na vaše vprašanje. Verjetno veste, da imamo člen 149 in člen 150 pogodbe o Evropski uniji. In eh, kar zadeva izobraževanje in učne načrte je to pristojnosti držav članic. Tako da one se morajo odločiti, kaj je vsebino izobraževalnih programov za vse ravni izobraževanja in usposabljanja. Ampak Evropska komisija se zaveda, da je. To vprašanje je zelo pomembno, vprašanje, ki ste ga vi izpostavili, spoštovana poslanka. Zato pravzaprav imamo odprto metodo usklajevanja, ko sodelujemo z državami članicami. Priporočila iz leta 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje pa tudi opredeljujejo te ključne kompetence, ki naj bi jih mladi razvili v zgodnji fazi izobraževanja in usposabljanja. To pa bi jim tudi omogočilo, da bi ustrezno živeli in da bi razvili zelo primerne spretnosti za trg dela. In to bi veljalo tudi za prihodnost. Tako da zdi se mi, da bi morali upoštevati tudi ta vidik, da bi morali upoštevati strateški okvir za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020. Naj povdarim tudi, da so to prednostna področja v prvem ciklu programa in Evropska komisija si tukaj prizadeva da bi na ravni držav članic izboljšali spretnosti na področju branja, matematike, pravoslovnih predmetov in seveda, da bi zmanjšali število osipnikov, tistih, ki zapuščajo v zgodnji fazi izobraževalni sistem. Potem pa imamo tudi Kopenhavenski proces in države članice Evropske unije so tiste, ki vse bolj sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in potem imamo zelo dobre povezave med trgom dela in sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tako da mladi lažje in bolje dostopajo na trg dela. Spodbujamo pa tudi privlačnost eh, sistema poklicnega izobraževanja in to je bistvena prednostna naloga. Tako spodbujamo vseživljenjsko učenje in s tem povezane politike. Tako da bo evropska delovna sila prožna in da se bo lahko uspešno prilagajala na te spremembe na trgu dela. Naj pa omenim še druge programe, da nima program Leonardo da Vinci, potem izmenjave na področju mobilnosti. Tudi to pomaga mladim ljudem, da bolje dostopajo do trga dela prvi vrsti imamo tukaj vajence in tudi ostale, ki vstopajo na trg dela. Verjetno tudi veste, da je ta program tisti, ki jim omogoča, da recimo se usposabljajo vsaj delno v drugi državi članici. Sedanji rezultati so spodbudni. Pokazalo se je, da smo tako pravzaprav razvili eh, zelo dobre spretnosti in ne nazadnje so izboljšali jezikovne spretnosti in medkulturne spretnosti. Potem pa mi dovolite, da omenim še program Erasmus, ampak eh, sedaj bom opozoril na drugačen kontekst, ker smo sedaj predvsem govorili o izmenjavah študentov na ravni univerz. Ampak od leta 2007 smo program Erasmus eh, nekoliko preoblikovali in sedaj imamo tudi možnost, eh, da so ti študenti stažisti oziroma pripravniki v podjetjih. Mislim, da že od začetka tega programa smo ugotovili, da je ta program zelo dober. Samo v prvem delu smo imeli več kot 20 eh, tisoč študentov, ki so bili v tujini, kjer so upravljali pripravništva in 15 tisoč podjetij je pri tem sodelovalo. To je zelo dober primer, ki kaže, kako lahko izboljšamo zaposljivost diplomantov in tudi spodbujamo boljše sodelovanje med univerzami in poslovnim svetom. Potem pa, pogovarjali smo se že o pozitivnih učinkih bolonskega procesa, kar zadeva mobilnost študentov. Govorili smo tudi o sodelovanju med univerzami na eni strani in drugimi visokošolskimi ustanovami, zato se ne bom ponavljal. Ob koncu naj povdarim še eno stvar. Evropska komisija priznava, da imajo mladi velike težave, ko stopajo na trg dela. Poleg tega, okvir Lizbonske strategije za rast in delovna mesta je tisti, kjer smo Evropska komisija in svet povdarili, da moramo izboljšati zaposljivost mladih ljudi. Države članice pa so se zavezale, da bodo sprejele Evropski pakt za mlade v letu 2005. Bolj se bomo morali podruditi, kar zdeva integracijo mladih, kar zdeva njihovo zaposljivost in to velja tudi ne nazadnje za celotno družbo. Začetni napredek je bil zelo dober, ampak sedaj se je ta napredek nekoliko zaustavil. Seveda vse zaradi trenutne finančne in gospodarske krize. Res je, da so mladi še posebej trpeli, ker so bili prvi, ki so izgubili delovno mesto v teh eh, okoliščinah. V poročilu iz eh, junija 2009 je Evropska komisija spodbudila države članice, pa tudi socialne partnerje, da ne poskrbijo za to, da mladi v tem eh, težkem položaju, bi imeli dostop do visokokovestnega izobraževanja in usposabljanja. In to predvsem velja za pripravništvo. Najlepša hvala. Any... Hvala lepa. Potrebujete še kakšno dodatno vprašanje, gospod Tikal? Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa komisarju. Zaradi gospodarske krize obstaja naslednje tveganje. Mladi ljudje le s težavo najdejo delovno mesto oziroma so prisiljeni v to, da so brezposleni za daljše časovno obdobje. Komisija bi morala poskrbeti za to, da bi mladi imeli možnost, da se jih vključi v usposabljanja in uh, ne smejo biti postavljeni v slabši položaj zaradi dejstva, da so zahtevani izkušnje vsaj petih let. Kakšno je mnenje komisije o tej zadevi? Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa. Prav imate v trenutnih okoliščinah mora biti komisija in države članice zelo kreativne pri tem, kako izboljšati strategijo za mlade ljudi, kako jim omogočiti, da ohranijo mesta, delovna mesta oziroma, če izgubijo službo, kako jih je možno usposobiti za, možno, za naslednjo možno zaposlitev. Komisija tesno sodeluje z državami članicami, z strokovnjaki, In v trenutnih razmerah se osredotočamo na tri področja. In sicer, kako izkoristiti to obdobje, zato da bi lahko zagotovili, da mladi osvotijo, osvojijo ključne sposobnosti in veščine, potem kako bi lahko bilo više izobraževanje bolj dostopno in kako izboljšati kvaliteto poučevanja v šolah. Mislim, da so to glavni predpogoji, kako pripraviti mlade ljudi na to, da bodo lažje prebrodili to težko obdobje in kako jih bomo lažje pripravili na naslednji val zaposlitev, ki bodo ustvarjene, upam, da ko bo kriza premagana. Sedaj pa vprašanje števila, številka 30. gre za prostovoljno delo v športu. Vprašanje je uložil gospod Eliward. Izvolite, gospod komisar. Much, uh... Hvala lepa za vprašanje. Prostovoljno delo in aktivnosti v tretjem sektorju odigrajo pomembno vlogo pri obliko... oblikovanju evropskih politik in eh, predstavljajo pomemben faktor pri demokratizaciji, pri uspodbujanju gospodarskih urednot in tako naprej. Prostovoljno delo ponuja številne priložnosti za neformalno izobraževanje in zato jo moramo kot tako prepoznati. Prostovoljno delo poteka v marsikaterem sektorju. Eh, obstajajo pa posebnosti, ko gre za šport. Prostovoljno delo v športu tvorijo osnovo za organizacijo in izvajanje športnih dogodkov v novih državah članicah in to igra tudi pomembno vlogo pri podpori celotne športne strukture. Pomembnost prostovoljnih aktivnosti, prostovoljnega dela v športu uh, smo veliko krat prepoznali na politični ravni Evropske unije. V sedmi veli knjigi o športu je komisija prepoznala pomembno vlogo prostovoljnega dela v športu kot enega izmed skupnih pristopov v Evropski uniji k športu. Bela knjiga je v, svoji akcijski, v svojem akcijskem načrtu želi spodbujati prostovoljno delo v športu in želi izboljšati ne profitne športne organizacije, zato da bi povečala stopnjo izmenjave najboljših praksov in uh, da bi spodbujala delo neprofitnih športnih organizacij. Projekti, ki so povezani z prostovoljnem delu v športu, so bili uh, financirani skozi programe uh, Evropa za državljane in v programe za mlade. Novo pobudo smo sprožili spomladi leta 2007 in analizirali smo prisotnost prostovoljnega dela v vseh državah članicah. Na ta način bomo lahko analizirali glavne izzive in možnosti in temu bo sledilo priporočilo državam članicam in civilni družbi ter špornim organizacijam. Rezultate študije pričakujemo pred koncem leta 2009 tako da bomo te rezultate prav gotovo dobili v naslednjih tednih. Menimo, da bi ta študija morala prispevati k večjemu razumevanju prostovoljnega dela v športu in da lahko na ta način eh, se odzovemo na politično potrebo potem, da bi spodbujali prostovoljni šport v evropskem kontekstu. Kakor je zapisano v predlogu, ki je še v zakonodajnem postopku, komisija namerava spodbujati prostovoljne aktivnosti v športu v okviru Evropskega leta prostovoljnega dela leta 2011. Če bo veljala Lizbonska pogodba, bo, izve, bo izvajanje novih določil o športu prispevalo k spodbujanju športnih aktivnosti na prostovoljni ravni. In v tej luči bo komisija organizirala številna posvetovanja z vsemi udeleženimi stranmi, zato da bi razvili ustrezne politike in pobude z jasno evropsko dodano vrednostjo. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Eliward ima dodatno vprašanje. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji in zahvaljujem se omembi bele knjige o športu, ki jo pozdravljam. Ampak rad bi spregovoril o prekomerni debelosti, ki je eden izmed največ, največjih problemov. Ocenjuje se, da je 2 milijona prekomerno debelih otrok v Evropski uniji in 1,10 milijonov so res prekomerno debeli. In to je zelo. Eh, zaskrbljujoče. To je povezano tudi z prekomerno debelostjo v odraslem življenju. Zato je potrebno se proti temu boriti v zgodnem življenju teh ljudi. Na, v konceptu športa bi se lahko borili proti prekomerni debelosti med otroki eh, v Evropski uniji in v državah članicah. In zanima me, ali bi lahko imeli uh, izobraževalni program za to, da bi sporočilo eh, poslali vsem državam članicam in v celotno Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa za to, da ste spregovorili o tej pomembni temi, ki je povezana z tudi naslednjim vprašanjem z vami se sto odstotno strinjam. Prekomena debelost pri otrocih in kasneje med odraslimi je eden izmed zelo perečih problemov, s, se so, s katerim se soočamo v Evropski uniji. Kasneje bom govoril tudi o študijah, ki smo jih že izvedli in ocenili v povezavi s to temo. Gre za dve plati tega problema. Po eni strani si moramo prizadevati za to, da bi mm, spodbujali športne aktivnosti v šolah, da bi spodbujali tudi športne aktivnosti med odraslimi, po drugi strani pa moramo biti previdni uh, in upoštevati ustrezne smernice. Kakor se gotovo zavedate, v skladu z zadnjimi študijami je bilo jasno ugotovljeno, da smo imeli v 50, v 50 letih večji vnos kalorij, istočasno pa ni bilo enakih problemov z prekomerno debelostjo in odgovor je jasen. Takrat so se ljudje veliko več gibali, bolj so bili fizično aktivni. In to je eden izmed eh, zaključkov, da torej ne moremo bitke proti prekomerni debelosti uh, dobiti samo z prehrambenimi priporočili. Potrebno jo je združiti z fizično aktivnostjo. Nekaj pomembnega, kar lahko naredimo v tem pogledu, je naslednje. Kot veste, Evropska unija še vedno čaka eh, na dodatne pristojnosti eh, na področju športa, čakamo na, na ratifikacijo Lizbonske pogodbe. In na to se bo komisija posvetovala z vsemi udeleženimi stranmi, tako da bomo lahko pripravili obsežne in za vse spremljive pobude. To bo ene zmed tem, na katero se bomo osredotočili in pripričan sem, da lahko pozitivno izboljšamo situacijo uh, za otroke tudi na ta način, da bi povečali število ur v šoli, ki so posvečene fizični aktivnosti. Pripričan sem, da bomo to lahko uvedli brez posebnih problemov in da bo to prineslo pomembne in pozitivne rezultate. Hvala lepa, gospa Harkin je naslednja. Hvala lepa. V vašem eh, odgovoru ste povedali, da prostovoljno delo prinaša gospodarsko vrednost in tudi uh, socialno vrednost. Omenili ste tudi leto 2011, ki bo Evropsko leto prostovoljnega dela. In zato vas sprašujem, zakaj je komisija predlagala samo proračun šestih milijonov za to leto. 2010 bo imelo proračun osemnajstih milijonov. Prostovoljno delo je zastojn, če uh, se izvaja prostovoljno, ampak to ni razlog, da ne bi investirali v teh sto milijonov uh, prostovoljcev, ki obstajajo v Evropski uniji. Zato me zanima vaše mnenje o sredstvih, ki so bila dovolj, dodeljena v ta namen. Saj menim, da niso bila zadostna. Hvala your views, Commissioner? Thank you very much, madam. I was just... Uh... Hvala lepa. Posvetoval sem se z šefom eh, kabineta, zato da bi lahko ponudil kar najboljši odgovor. Torej, kolikor vem, je bilo za prostovoljno delo namenjenih 8 milijonov evrov. In prepričam sem, da bomo z ustreznim načrtovanjem ki se bo začelo potem, ko bo sprejeta odločitev. Mislim, da lahko za to vso to resnično povdarimo pomembnost prostovoljnega dela, da povdarimo koristi, ki jih prinaša za socialno življenje, tudi prihranke, ko gre za organizacijo družbenih in kulturnih eh, ter drugih aktivnosti in upamo, da bomo za to vso to denarja lahko dosegli cilje, ki ste jih omenili v vašem vprašanju. Hvala. Naslednje vprašanje se prav tako nanaša na šport. Avtor je Brian Crowley in uh, vprašanje se nanaša na belo knjigo o športu. Gospod komisar. Hvala lepa. Predsedujoči, menim, da to vprašanje, da je to vprašanje povezano z predhodnim odgovorom. Torej, kako lahko boljše prehrambene navade um, povežemo z bolj zdravimi življenjskimi navadami in kako lahko ponudimo dodano vrednost politiki na tem področju. Naj omenim belo knjigo in strategijo eh, o podhranjenosti, debelosti in prekomerni debelosti. V tej strategiji smo podarili pomembnost eh, podarjanja fizične aktivnosti. Eh, tako v tej beli knjigi, omenjeni beli knjigi in pa beli knjigi o športu, ki se vzajemno dopolnjujeta komisija je ustvarila visoko skupino o prehranjevanju in fizični aktivnosti, kjer so kjer lahko strokovnjaki izmenjujejo mnenja, najboljše prakse in lahko predstavijo stališče vseh vlad na tem področju. Ta visoka skupina se sestane vse trikrat na leto. Eh, skozi program javnega zdravja je komisija ponudila številne pobude tudi lokalnim partnerjem, ko gre za prehrambene navade in pa športne aktivnosti pri mladi populaciji. Kar se tiče bele knjige o prehrani, naj povem naslednje. Naj povdarim, da ta knjiga povdarja ulogo nevladnih organizacij in zasebnega sektorja. Eh, z njuno pomočjo lahko eh, zagotovimo zmanjšanje števila prekomerno debelih ljudi. Um, posvetovanja potekajo, uh, v platformah se člani zavežejo, um, da bodo podozili vsa potrebna prizadevanja za to, da bi zmanjšali ta problem. Uh, Bela knjiga je še vedno najpomembnejša referenca in predvideva kar nekaj aktivnosti na področju zdravja in športa um, in uh, spodbujanje fizične aktivnosti, ki, je, ki ima koristi za zdravje. Prav tako predlagamo več sredstev, ki bi jih namenili temu področju v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj potem tudi, kar se tiče programov za državljane in programov vseživljenskega učenja. Smernice na področju fizične aktivnosti lahko smatramo tudi za prispevek k temu, da bi informirali državljane o koristih fizične aktivnosti in da bi jih spodbujali k usklajeni in uh, uravnovešeni pre programi, uh, prehrani. Se pravi, čujem. Uh, skušamo tudi eh, podozeti ustrezne ukrepe eh, v skladu z proračunom in namenjenimi sredstvi in eh, pripravljalne aktivnosti so že povdarile zaveze, da bi pospešili naša prizadeva na tem področju. Hvala lepa, gospod Kravli, ima dodatno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zahvaljujem se komisiji za odgovor. To ni bilo povezano z prejšnjim vprašanjem, saj sem zadevo osvetljiv z drugačnega vidika. Želel sem povdariti pomembno skupine, ki se sestaja in se pre, pogovarja o prehraljanih navadah, pa tudi o zavajajočem oglaševanju, ki eh, so lahko škodljive za zdravje, saj izpodbujajo sintetično ustvarjene produkte in ne tiste, ki so naravni. Ehm, tisti, ki se ukvarjajo za športom, pogosto eh, uživajo hormone, ki so eh, v razno raznih energijskih prehranah ali pijačah, ki bi naj povečala energijo športnikov, v resnico pa povzročajo zdravstvene probleme in zato uh, sem želel povdariti probleme, s katerimi se soočajo vrhunski športniki, pa tudi eh, želim, da bi se povečalo razumevanje, da če spiješ neko energijsko pijačo z posebnimi dodatki, te to ne bo naredilo za najboljšega športnika. Is, uh, is, is right. Hvala lepa, vaš vidik je pravilen. Če uh, danes želite v fitness center, preden spok pridete do aparatov, vidite celo vrsto polic z energijskimi napitki, prehrambenimi dodatki, eh, proteinskimi dodatki in tako naprej. Gre torej za zelo pomemben posel na tem področju. Mislim, da imate popolnoma prav. Biti moramo izredno previdni. In natančno moramo razmisliti o tem, kako pristopiti k temu področju, kako, kako najti ravnovesje med tem, da zagotovimo, da imajo športniki dobro prehrano, pa tudi dobre informacije o tem, kakšne proizvode uživajo. Meni bi se zdelo pomembno to, da vodimo informacijske kampanje o negativnih posledicah eh, tovrstnih proizvodov tudi na ravni zaščite potrošnikov. Ti proizvodi morajo biti jasno opisani, jasno označeni, eh, jasno mora biti zapisano, kakšne so morebitne škodljive posledice uživanja takšnih proizvodov za športnike. prav imate, razmisliti moramo o tem, kako se izogniti negativnim posledicam, eh, da se torej človek ukvarja z športom, na to pa eh, pozitivne učinke te vadbe popolnoma izniči z škodljivimi proizvodi, ki jih uživa. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Vprašanje je uložil gospod Kacin in se nanaša na težave slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Izvolite, gospod komisar. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi gospodu Kacinu za to, da je predložil to vprašanje. Jasno je, da poskuša storiti vse, da bi pomagal ali izboljšal situacijo tega gledališča. Začel bi s tem, da poudarim, da so ukrepi skupnosti na področju kulture temeljijo na členu 151. To pomeni, da bi kulturne dejavnosti morale spodbujati sodelovanje med državami članicami in, če je treba, bi morali tudi dopolnjevati njihove ukrepe. Ampak odločitve v zvezi z dodelitvami finančnih sredstev spadajo v pristojnost držav članic in komisija nima pristojnosti, da bi vplivala na te odločitve. Vendar medkulturni dialog in spodbujanje kulturne raznovrstnosti so, ključ, so ključna cilja evropske agende in transnacionalni projekti so lahko upravičeni do podpore v okviru tega programa za spodbujanje kulture. Namenjeno je spodbujanje ustvarjalnosti in mobilnosti umetnikov javnega dostopa do kulture, razširjanja umetnosti in kulture, medkulturnega dialoga in poznavanja zgodovine in kulturne dediščine ljudi v Evropi. Samo projekti z evropsko razsežnostjo so lahko deležni financiranja, to pomeni, vsaj tri ali šest organizacij iz različnih držav članic mora sodelovati v tem projektu. Sredstva za eno institucijo so mogoča le, če se dejavnosti izvajajo na evropski ravni v vsaj sedmih državah članicah, ki sodelujejo v kulturnem programu. Omeniti je treba tudi to, da je komisija razvila strategijo za spodbujanje večjezičnosti v Evropski uniji. To vključuje uradne nacionalne manjšine in man jezike teh manjšin v Evropski uniji poročilo septembra v zvezi z večjezičnostjo, smo napisali, da je to prednost za Evropo in to potrjuje tudi, da komisija podpira vse jezike, ki se govorijo v skupnosti, vključno z jeziki, ki jih govorijo manjšine. Strategije se izvajajo v tesnem sodelovanju z državami članicami, ampak Države članice bodo ohranile pristojnosti v zvezi z notranjimi jezikovnimi politikami. Spodbujanje učenja jezikov in jezične raznolikosti je tudi eden od splošnih ciljev programa vseživljenskega učenja. V okviru tega programa Evropska unija podpira projekte in mreže za spodbujanje vseh jezikov, ki so prisotni v Evropski uniji, vključno z jeziki manjšin. Poleg tega je treba povdarjati, da je zaščita ljudi, ki spadajo k manjšinam, eno od temeljev, na katerih temelji Evropska unija. Zato Evropska komisija meni, da morajo države članice storiti vse v pravnem smislu, zato da zagotovijo pravice državljanov, vključno s tistimi, ki so člani manjšin in sicer proti vsem oblikam diskriminacije. Evropska komisija še enkrat poudarja zavezo k zaščiti temeljnih pravic in nediskriminacije. Hvala. Mr. Carter. Hvala, gospod Kacin. Želite še kaj povedati? Hvala lepa, gospod Liborovček, gospod komisar. Eh, hvala za vaš odgovor, eh, ki načelno odgovarja na vprašanje, ampak ne gre za načelen problem, gre za zelo konkreten in življenski problem. Komisija pač misli, da je to v pristojnosti držav članic. Ampak ta Evropski parlament misli, da v Italiji neke stvari ne funkcionirajo in zato bomo prav jutri tukaj glasovali, o resoluciji ki je posledica razprave o medijski svobodi v italiji. komisija pač misli da za to ni pristojna mi pa trdimo z večino glasov da se komisija mora ukvarjati tudi s temi vprašanji. vprašanje manjšin ni samo vprašanje pravic državljanov je tudi vprašanje odgovornosti in dolžnosti države da spoštuje pravice manjšin. Eh, zelo sem vesel gospod komisar da ste govorili o diskriminaciji in eh, nasprotovanju diskriminaciji ampak nobena manjšina ne preživi če ni deležna pozitivne diskriminacije. manjšina potrebuje več razumevanja več pomoči več moralne politične tudi finančne podpore če hoče preživeti. za pozitivno diskriminacijo gre in v tem primeru gospod komisar gre za inštitucijo ki je bila ustanovljena s strani organov države o kateri govorim eh, več kot štirideset let več kot petdeset let že deluje ampak vsako leto se dogaja ena in ista zgodba vse do konca leta ni zagotovljenih finančnih sredstev kar je oblika političnega pritiska in kot sami veste vsi slovanski narodi imamo enak pregovor prazna vreča ne stoji pokonci potrebni so konkretni finančni ukrepi. razumem vas ampak v komisiji moramo ravnati v skladu z jasnimi pravili ki jih imamo še posebej na področju dodeljevanja proračunskih sredstev. Zato sem v svojem odgovoru poskušal zagotoviti možnosti, kako lahko na evropski ravni pomagamo slovenskemu gledališču. Evropska komisija lahko finančno pomaga samo tako, če bi uprava gledališča vzpostavila sodelovanje s sosedi in postala aktivna v kulturnem programu v okviru trenutnih pogojev. Mislim, da bi to bilo izvedljivo, to bi bilo mogoče in mislim, da bi to koristilo ne samo gledališču, ampak tudi drugim partnerjem, s katerimi bi gledališče sodelovalo v prihodnosti. Samo pod temi pogoji lahko komisija pozitivno obravnava financiranje tega gledališča in to je jasno zapisan element na področju evropskega sodelovanja. Kakor veste, nimamo posebne proračunske vrstice za te projekte in če tega ni, jih ne moremo financirati. Razumem, razpravo o tem vprašanju in vem, da je to zelo vroča razprava, kaj ti zadeva državo, nacionalnost, jezike in zato mislim, da je Evropski parlament pravo mesto za razpravo o tem, kakor ste povedali v svojem dopolnilnem vprašanju. Hvala. Thank you, Hvala, gospod komisar. Kolegice in kolegi, čas za vprašanje je konec. Hvala komisarjem za njihovo prisotnost in rečem lahko, da se že veselimo nadaljnega sodelovanja. Hvala. y de conformidad con el orden del día procederemos al